Gospod predsednik. Najlepša hvala. Zasedanje se nadaljuje in objavil bom rezultate tretjega glasovanja. S tem bomo tudi zaključili zasedanje, torej eh, glasovali smo še o tretjem svežnju predlogu sprememb o boju proti pandemiji COVID-19 in rezultati so sledeči. Predlog spremembe 42. Zavrnjen. Predlog spremembe 11. Sprejet. Predlog spremembe 21. Zavrnjen predlog spremembe 69, zavrnjen. Predlog spremembe 70, zavrnjen. Predlog spremembe 47, sprejet. Predlog spremembe 4, sprejet. Predlog spremembe 71, zavrnjen. Predlog spremembe 12, zavrnjen. Predlog spremembe 5, sprejet predlog spremembe 26, sprejet predlog spremembe 72, zavrnjen predlog spremembe 27, sprejet predlog spremembe 6, sprejet predlog spremembe 73, zavrnjen predlog spremembe 23 sprejet predlog spremembe 74, sprejet predlog spremembe 75, zavrnjen predlog spremembe 79, zavrnjen predlog spremembe 7, eh, 14 in 28, to so identični predlogi sprememb in so sprejeti, predlog spremembe 20, sprejet predlog spremembe 20, Izvorno besedilo, 36. odstavek, prvi del, sprejet, drugi del, sprejet, tretji del, sprejet. 37. izvorno besedilo, prvi del, sprejet, drugi del, tudi sprejet, predlog spremembe 50 sprejet predlog spremembe 16, sprejet predlog spremembe 51, zavrnjen in predlog spremembe 52, tudi zavrnjen rezultate glasovanja o četrtem svežnju predlogu sprememb eh, o boju proti pandemiji COVID-19 pa bodo objavljeni jutri. Takrat bo potekalo tudi zasedanje, namreč jutri ob 9. uri dnevni red eh, pa je na volji na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je zasedanje prekinjeno. Vsem želim prijeten večer in srečno pot domov. Zasedanje je zaključeno.